Pan przewodniczący! Gospod predsednik. Good morning. Dobro jutro. Drage kolegice in kolegi, dovolite mi, da nadaljujemo z našim zasedanjem. Prva točka je na našem dnevnem redu poročilo gospoda Vidala Kvadrasa glede zanesljivosti oskrbe s plinom. Besedo predajam kar takoj poročevalcu. Izvolite. Gracias, Hvala lepa, gospod predsednik. V preteklih nekaj letih smo bili priča več zaporednim dokazom o tem, kako ranljive so države članice, ko gre za preskrbo z energijo in še zlasti s plinom. Po zimi 2005-2006 in 2008-2009 je prišlo do prekinitev in celo popolnih prekinitev oskrbe, ki je postala prava nočna mora. Hude zime, ki smo jim bili priča v Evropi, so zadeve še otežile in zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da se v prihodnje te ne bi ponovilo. Preskrba z energijo je v veliki meri odvisna od zonanih dobaviteljev. Seveda je na tem strateškem področju zelo pomembna diplomacija. Zavedamo se prizadeven komisije na tem področju in želimo se komisiji zahvaliti za nja. Vendar pa potrebujemo v Evropi bolj neposredne in učinkovite mehanizme. Zavedati se moramo, da v krizi, skozi katero smo šli, smo dejansko videli, kako pomembna bi bila vseevropska mreža. Države članice niso mogle same razreševati situacije, zato moramo narediti odločilen korak naprej pri reševanju tega problema. Veliko časa smo posvetili temu, da bi dosegli napredek na tem področju. Srečevali smo se s problemi, glede tega, kako se države spopadajo s to krizo in tudi dolgotrajna pogajanja so potekale. Sedaj je jasno, da so države članice premostile svoja oska nacionalna gledanja in se zavedajo, da potrebujemo evropski pristop. Potrebujemo močan instrument, ki bo okrepil varnost oskrbe s plinom za celotno Evropsko unijo. Uredba je bila sprejeta enotno, potem, ko je bil uspešno zaključen trialog s svetom. Želim se zahvaliti vsem poročevalcem v Senci za izvrstno delo, ki so ga opravili in to vidimo odraženo tudi v besedilu. Hvala tudi članom odborov, ki so dali svoje mnenje. Njihove predloge smo v veliki meri vključili v končno različico besedila. Hvala tudi Evropski komisiji za njeno pomoč. Hvala lepa tudi za pomoč španskemu predsedovanju sveta, ki nas je ves čas obveščalo, kako so potekala dela in pogajanja na ravni sveta. Ta uredba bo zagotovila preskrbo za vse evropske državljane. Sedaj bodo bolje zaščiteni, če bi prišlo do krize. Prav tako bodo države članice imele tudi določeno prožnost, tako da lahko vključijo tudi nekatere zaščitene odjemalce, kot so recimo javne službe. Države članice seveda želijo zaščititi svoje potrošnike na svojih nacionalnih trgih, to pa je treba uravnotežiti z zahtevami po solidarnosti z državljani drugih držav članic Evropske unije. Uredba pravi, da je obvezno v času krize, da podjetja za minimalno 30 dni zagotavljajo skrbo brez moten. Države članice bodo zato morale zgraditi svojo lastno infrastrukturo, tako da bo še naprej potekala integracija trga z energijo, tako da ne bomo imeli več tako imenovanih energetskih otokov. Eden najpomembnejših dosežkov te uredbe je to, da zavezuje vse države članice k dvosmernemu pretoku pri vzpostavljanju mrež. Ob tem pa je treba upoštevati tudi stroškovno učinkovitost. Stroški morajo biti dovolj nizki, zato da bo lahko to tudi delovalo. Če si pogledamo plinovod, ki oskrbuje Poljsko, Češko in Nemčijo skozi Belorusijo, potem vidimo, kako pomembno je to. Tukaj se uporablja oziroma pojavlja tudi vprašanje ukrepov, ki jih komisija lahko uporabi, če meni, da je preskrba ogrožena. Predsednik prekinja. Prosim, da kmalo zaključite. Če nadaljujem. Komisija bo torej izvajala odločilno koordinacijo, če bi prišlo do kriznih razmer. To se mi zdi, da je zelo dobra rešitev za problem, ki dejansko obstaja. Uredba krepi preskrbo s plinom. Vsi deležniki, ki bodo sodelovali med seboj, bodo lahko prispevali k temu, da ne bi prihajalo do kriznih situacij. Pomembna je diverzifikacija dobaviteljev. Vse to je zelo pomembno za preprečevanje prihodnih kriz. Gospod predsednik, uredba glede varnosti oskrbe s plinom predstavlja pomemben korak naprej. Države članice bodo tako lahko premostile zgolj nacionalni pristop, sedaj bodo države dejansko lahko postale del evropske vizije. Potrebovali smo dve krizi, da smo prišli do tega in da bomo sedaj dejansko vsi vedeli, kaj sploh je na kocki. Menim, da če bomo uspeli doseči te rezultate, potem bomo vsi lahko živeli s to uredbo. Dovolite samo še, da zaključim, gospod predsednik. Ta uredba predstavlja mejnik, kar zadeva preskrbo s plinom v Evropski uniji in predstavlja absoluten dokaz, da tako pomemben projekt integracije lahko deluje. Če bomo dovolj hitri in učinkoviti, potem bomo poslali močno sporočilo vsem dobaviteljem. Sporočilo, da kar zadeva preskrbo s plinom, predsednik prekinja zavedam se da je poročilo zelo pomembno vendar pa gospod vidal quadras moramo nadaljevati in spoštovati naša pravila porabili ste ves svoj čas Šest minut vsega skupaj ste imeli, porabili ste jih sedem, tako da na koncu ne boste mogli podati zaključnih pripomb. Žal mi je, ampak tako je. Well, eh, on behalf of Sedaj pa v imenu komisije. Komisar, gospod Günther Oettinger, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Ja, Meine... Gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje poslanci. Plin je zelo pomemben dejavnik v naši energetski politiki. Naša strategija tu je jasna. Prvič, želimo si, učinkovit evropski pravni okvir za varnost preskrbe s plinom in drugič, želimo tudi diverzificirati naše vire uvoza. Želimo nadalje dograditi našo infrastrukturo in zato potrebujemo neko skupno linijo, ko se pogovarjamo z našimi partnerji in tranzitnimi državami, zagovarjamo naše interese. Vse to mora temeljiti na delujočem notranjem trgu. Plinska kriza iz januarja lani in nadaljni razvoj junija med Moskvo in Minskom je še okrepila naše prepričanje glede evropske strategije. Hvaležen sem, da ste sodelovali na podlagi predloga komisije v pogajanjih. Ta pogajanja so potekala eno leto in uspeli smo ta pogajanja konstruktivno pripeljati do srečnega konca. To je zelo pomembno za evropsko gospodarstvo in državljane. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu. Še zlasti vam, gospod Vidal Kvadras, za to, kako ste se angažirali. Mislim, da ste bili zelo prepričani o tem, kaj želite doseči in da ste to tudi dosegli. Seveda hvala tudi državam članicam, da so se bile pripravljene odpovedati svojim pristojnostim in jih prenesti na evropsko raven. Ta osnutek uredbe predstavlja sploh prvi pravni akt, ki obravnava to področje po sprejetju Lizbonske pogodbe vidimo, da se sedaj izkoriščajo nove pristojnosti, ki jih ima Evropska unija. Želimo seveda preprečiti vsakršno krizo, to je tisto, kar je nujno. Poleg tega smo prepričani, da ko gre za plin, potrebujemo tesno sodelovanje z državami članicami. Poljska se je pogajala z Rusijo in želimo, da bi to naredili v skladu z evropsko politiko. Prav tako pozdravljamo zahteve te hiše potem, da bi Evropska unija imela skupno stališče glede zgodne prevencije, glede dvosmernega toka, glede dogradne infrastrukture in tudi skupne energetske politike. Prav tako je treba spremljati oziroma vzpostaviti skupni oziroma notranji trg, to podpiramo. Najnižji standardi so zelo pomembni, predstavljajo signal solidarnosti in zelo pomembni tudi za državljane Evropske unije. Slišali smo, da obstaja rok 30 dni v ekstremnih pogojih pri okvarah infrastrukture oziroma pri ekstremnih pogojih. Torej, 30-dnevna gotovost pri oskrbi ne pomeni še končnega uspeha, kljub temu pa je to dobra podlaga, s katero se lahko soočamo s kriznimi razmerami. Še bolj bi morali govoriti z enim glasom. Sedaj pripravljamo skupno stališče, tako da bomo lahko navzven nastopali usklajeno. Uredba predvideva že mnoge ukrepe glede plinske infrastrukture, glede dvosmernega pretoka. Tu dejansko podpiramo to, kar je predlagal parlament. 1,4 milijarde sredstev naj bi namenili nadaljnemu izboljšanju tega, kar predvideva ta uredba. Kljub temu ostaja še veliko stvari, ki jih še treba postoriti. Pripričan sem, da s to uredbo še nismo rekli zadnje besede. Po dveh, treh letih moramo opraviti neko mestno bilanco, ugotoviti, v kolikšni meri smo dosegli cilje te uredbe in jo morda še dodelati. Želimo, da se uredba po sprejetju začne čim prej izvajati. Komisija bo tudi zelo dejavna, kar zadeva zunanjo politiko. Imamo koordinacijsko skupino, ki jo je uvedla komisija, ta se srečuje mesečno in ki bo s časoma dobila še večjo ulogo. Ne samo na ravni celotne Evropske unije, pač pa tudi na ravni posameznih regij spodbujamo sodelovanje. Primer je recimo Baljska regija. Regionalne rešitve so potrebne tudi znotraj same Evropske unije. Na področju infrastrukture si Evropska komisija prizadeva za nadaljno razpravo. Novembra naj bi na tem področju bil predstavljen svežen in upamo, da bomo s tem lahko še nadaljevali. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Kolega Sarjozvolskega ni. V imenu odbora za okolje, gospod Boguslav Sonik. Izvolite, kolega. Hvala lepa obyvatele. Gospod predsednik, dame in gospodje. Državljani Evropske unije pričakujejo, da jim bo Evropa ponudila pomembne odgovore. Želijo si tudi, da se izkaže solidarnost. Želijo, da delujemo preko meja in zdi se mi, da je to korak v pravo smer. To je zelo pomembno. Gre pa tudi za samo varnost, varnost preskrbe s plinom. Leta dolgo že se zauzemamo za to, da bi varnost energetske oskrbe obravnavali prioritetno v Evropskem parlamentu. Ne moremo biti odvisni od enega samega dobavitelja, to pa je Rusija. Rusija izrablja preskrbo s plinom za izvajanje pritiska na nas. In mislim, da moramo biti glede tega še zlasti pozorni. Na Poljskem smo se pogovarjali o projektu Severnega toka. To je projekt, ki je bil sprejet brez posvetovanja z ostalimi zainteresiranimi državami. Tu moramo biti zelo pozorni. Dejansko moramo vzpostaviti sistem prenosa plina, ki bo jamčil varnost oskrbe za vsako državo članico. Hvala lepa. V imenu odbora IMKO, gospa Kaljnete. Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za zelo pomembno poročilo in vesela sem, da resolucija parlamenta odraža strahove tistih držav članic, ki so osamljene na področju energetike, ker so v glavnem odvisne od dobave tretjih držav in ker ni ustreznih povezav z drugimi članicami Evropske unije. Upam, da nam bo ta uredba pomagala razviti skupni energetski trg. Kot članica odbora IMKO bi rada omenila kar nekaj točk, kjer je parlament izboljšal predlog. Prvič, bolj smo precizirali opredelitev zaščitenih odjemalcev, ki imajo prednost v kriznih razmerah, drugič, okrepili smo tudi načelo solidarnosti na ravni Evropske unije, pri čemer smo povdarjali sodelovanje med regijami in tudi povečali pristojnosti, ki jih ima komisija. In ne nazadnje, ko govorimo o motnjah, prioriteto imajo tržni mehanizmi ne pa zunani, netržni mehanizmi. Slednje je mogoče uporabljati samo takrat, ko trg sam ne more zagotoviti preskrbe za zaščitene odjemalce. In ob koncu najlepša hvala gospodu Kvadresu za izvrstno sodelovanje. Hvala lepa. To poročilo je res da zelo pomembno, ampak lepo prosim, držite se predvidenega časa. Gospod Sarjozvolski, v imenu odbora za zunanje zadeve. Uh, Hvala, gospod predsednik. Energetska varnost je eden ključnih elementov za zavarovanje naše prihodnosti. To je javno dobro, ki ga mora Evropska unija zagotoviti državljanom. Vprašanje ni če, ampak kako na Evropska unija ukrepa za to, da bomo zadosegli ustrezno varnost. Dvoje je potrebno. Prvič, ustrezni zakonodajni instrumenti, drugič, politična vizija in volja, da se te instrumente izvaja. Glede zakonodajnega svežnja, ki je bil izpogajan ob sodelovanju gospoda Kvadrasa, zelo pomembno je, da se zagotovi varnost za celotno Evropsko unijo. Zdi se mi, da smo dosegli dve tretjini v primerjavi z začetnimi cilji. Imamo pravila, ambiciozna pravila glede infrastrukture, glede odzivanja na krizne razmere, glede solidarnosti. Tu naj omenim člen 194 Lizbonske pogodbe, vendar pa je kar nekaj pomankljivosti. Glede zunanje predstavnice, naprimer, ali pa glede koridorja Nabuka, naprimer, tu je kar nekaj pomankljivosti. Celotno besedilo kljub temu predstavlja velik napredek oziroma bo napredek, če bo to tudi ustrezno izvedeno. Načelo solidarnosti je treba uskladiti s pravicami posameznih držav članic. Prepričan sem, da to lahko dosežemo. Predsednik prekinja. Presegli ste svoj čas. Eno minuto ste imeli. Spoštovani kolege, lepo prosim, da se držite svojega časa, kajti s tem, ko se ga ne, ovirate naš postopek. Postopek pa je za vse enak in pravila so za vse enaka. V imenu skupine EPP gospod Herbert Reul. Gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Najprej hvala lepa tistim kolegom, ki so tako intenzivno sodelovali pri tem projektu, še zlasti hvala gospodu Vidalu Kvadresu. To je dokaz tega, da evropska politika lahko reagira na krizo in ponudi rešitve. Večkrat smo se soočili z vprašanjem varnosti za oskrbo, tako da so se zadeve izkristalizirale. Takrat smo bili prisiljeni odreagirati in smo prišli do rešitev, ki niso bile enostavne in ki so zahtevale nove instrumente. Zelo zanimivo se mi zdi, da ustvarjamo ne samo standarde za infrastrukturo, ne samo pravila za uh, preventivo, ne samo ustrezno gotovost, da bomo v prihodnje lahko ljudem ponudili 30 dni varne oskrbe. Ampak poleg tega smo videli tudi, da smo sposobni priti do kompromisov. Kompromisov, ki potem lahko pripeljajo do končnih izhodov. To je bilo včasih zelo težavno in mučno, vendar pa smo sedaj videli, kako pomembna je vloga podjetij, ki gradijo mreže. Videli smo tudi, kako pomembno je, da Politika reče, ne silimo v stvari, ki na koncu ne bodo pokazale nobenih rezultatov. Če si pogledamo recimo pravilo dvosmernega pretoka, tukaj ne moremo reči v vsakem primeru vedno in vselej, pač pa je treba obravnavati posamezne primere. Zelo pomembno je, da tudi države članice prevzamejo svoj del odgovornosti, vendar pa če na tej ravni ni rešitev, potem je treba zadeve prenesti na raven komisije. Komisija je okrepljena, vendar pa ne more ukrepati sama, se pa mora vključiti, ko na ravni držav članic ni rešitev. Torej, prožnost, preglednost, vse to mora pripeljati do rešitev. In zdi se mi, da je to pozitiven signal, kaj lahko Bruselj naredi za državljane Evrope. Hvala lepa. Bili ste prvi, ki ste se popolnoma držali predvidenega časa kot pravi član odbora ITRE. Hvala, Herbert. Da, Gospod Hanes Svoboda, podpredsednik v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa. Najprej se želim toplo zahvaliti gospodu Vidalu Kvadrasu za izvrstno poročilo in sodelovanje. Hvala tudi predsedniku odbora, ki je vodil pogajanja v času španskega predsedovanja. Mislim, da gre za dobro poročilo, gre seveda za solidarnost na evropski ravni. Zdi se mi, da je to osrednja točka in da je to tudi osrednje izhodišče in gre tudi za varstvo potrošnikov. Tukaj imamo sedaj nekatere direktne določbe, ki pošiljajo zelo jasen signal, čeprav so jih nekateri kritizirali. Gospod komisar je zelo jasno povedal, da s tem zgodbe še ni konec. To drži. Pred nedavnim je prišlo poročile skupine Žaka Delorja glede skupnih temeljev Evrope na področju energetike. Mislim, da bi bilo prav, da se to naredi, kajti gre za pom zelo pomemben element napredka evropskega procesa združevanja. Prav bi bilo, da imamo na področju energetike evropsko skupnost. Morda bo potrebno spremeniti pogodbe, ne smemo pa se sedaj zapletati v te razprave, ampak po mojem mnenju mora biti na prvem mestu solidarnost, drugič skupno nastopanje navznoter in navzven. Kaj mislim, ko rečem navznoter? Seveda potrebujemo ustrezno infrastrukturo, to je povedal gospod komisar. Pojavlja se sončna energija, pojavlja se veterna energija. Ob vsem tem moramo poskrbeti, da če ne bomo imeli na voljo dovolj sončne ali veterne energije, lahko vskočijo drugi. Ta skupna infrastruktura je zelo pomembna za Evropsko unijo in seveda skupno nastopanje na vzven. Mi imamo skupni odprti trg, tega Rusija nima. Rusija ima monopolistične državne strukture in če nastopamo v odnosu do njih, moramo držati skupaj v smislu neke skupne politike, ampak morda tudi v smislu skupnega nastopanja samih podjetij, da bi dosegli boljše rezultate in seveda skupna infrastruktura na buko in podobno. To skratka se mi zdi zelo pomembno, zato da bomo ravnali v duhu neke skupne zunanje energetske politike. Hvala lepa, kolega. No, zdaj smo se veliko Presečni meri izboljšali glede tega, da se držimo časa. Zdaj pa gospa Valen za Alde. Ja, hvala lepa, gospod predsednik in spoštovani kolegi in kolegice. Najprej čestitke gospodu Vidalu Kvadresu za odlično upravljeno delo in odlično poročilo. Težke zime so pokazale, kako odvisni smo od oskrbe s plinom iz Rusije. In to je za Evropsko unijo nujno da pripravimo uredbo, ki bo zagotovila zanesljivo skrbo s plinom. Ne smemo dopustiti, da bodo naši državljani postali ranljivi. Cene moramo narediti za take, da si jih lahko privoščimo. Še vedno pa moramo narediti veliko, naprimer diversificirati vire oskrbe. To ima lahko različen pomen za državljane Romunije ali za državljane nizozemske in zato mislim, da potrebujemo evropski pristop in ta zahteva popolno oblikovanje evropskega energetskega trga. Še vedno pa obstaja kar nekaj ovir, kot je protekcionizem, kar škoduje potrošnikom in to spodkopuje našo zanesljivost oskrbe s plinom. Zato moramo reči, da bi morali politiki se odmakniti od politike oskrbe s plinom. Dogovori sprijeti za zaprtimi vrati ne pomagajo našim državljanom. V Romuniji je oblikovanje te politike res v rokah piščice ljudi in to ne pomeni nič dobrega za romunsko demokracijo in posledice te politike morajo biti v rokah državljanov zlasti, saj, zlasti zato, ker dobijo račune v svoje roke, račune za porabo plina. Če ne bomo tega naredili, ne bomo izboljšali stanja za naše državljane. Državljani pa lahko naredijo boljše delo kot politike. Umakniti moramo ovire in jih odpraviti, zato da bomo pomagali državljanom. Hvala lepa v imenu zelenih, gospod Klod Turmes. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Želim se zahvaliti gospodu Vidalu in vsem, ki so se pogajali v našem imenu. Hvala tudi španskemu predsedstvu, ki je prispevalo k temu, da so zadeve tekle dokaj hitro. To je pomembna povezava med notranjim trgom in našim zunanjim nastopanjem. Prav tako se mi zdi zelo dobro, da se je po spredje prebilo tudi vprašanje dvosmernega toka. Bi pa rad omenil par stvari kar zadeva infrastrukturo. Tu se mi zdi, recimo pri Poljski, Slovaški, je zelo pomembno, da imamo še več povezav. Kar pa zadeva skladiščenje plina, se moramo ukvarjati z vprašanjem, ki ga je navrgal gospod Svoboda. Če bomo dobili več plina v plinovode, potem potrebujemo tudi več skladišč. Imamo namreč hitro in počasno skladiščenje in mislim, da se moramo več ukvarjati s tem hitrim skladiščenjem. Drugič, tisto, kar po mojem mnenju povsem manjka, je dobra podatkovna podlaga, da bomo vedeli, kakšna bo prihodnje, kakšne bodo naše, naše popraševanje v prihodnje. Ugotavljali so recimo, kakšno bo popraševanje za oskrbovanje zgradb leta 2050. To je zelo pomembno. Skratka, potrebujemo več podatkov, da se bomo izognili tudi tako imenovanim nasedlim naložbam. Prav tako menim, da bi pred zasedanjem na vrhu 4. februarja potrebovali od komisije nov dokument. Shell Gas je recimo v Ameriki sprostil nekatere kapacitete. Komisija mora pripraviti dokument, s katerim bo ocenila, s katerim bodo tudi šefi držav in članic dobilo neko podlago. Mislim, da da situacijo lahko danes ocenimo bolj pozitivno kot pred dvemi, tremi leti. Šimanski v imenu konzerv. Gospod Konrad Šimanski v imenu ECR. S samo pevnostjo. Hvala lepa. Spoštovani komisar, spoštovani predsednik, gospod poročevalec. Najprej želim čestitati gospodu Videlu Kvatresu, kaj ti ni edini stebr pri oblikovanju kompromisa s komisijo, ampak je ena od vodilnih sil, ki se zauzema za rešitev tega vprašanja v Evropskem parlamentu. Na samem začetku je parlament predlagal bolj ambiciozno rešitev za izgradnjo infrastrukture in tudi politično vključevanje Evropske unije pri reševanju te krize. Prvotno besedilo te uredbe je zajemalo veliko več zavez. Danes pa imamo večji potencial v tej uredbi. Upam, da nam bo to le pretveza za to, da bodo države članice in podjetja postale indiferentne do ruskega dobavljanja plina. Upamo, da se bo Evropska unija borila proti monopolu Gazproma, ki je tudi iz političnih razlogov želel ohraniti polni nadzor nad plinovodi Evropske unije in tudi polni nadzor nad surovinami. Vse to gre na račun skupnega trga, konkurenčnosti potrošnikov in njihovih pravic in na račun razvoja nove tehnologije v plinski industriji. Ta uredba bi sicer lahko bila boljša, ampak še vedno ostaja nekaj, kar je najbolj otepljivo in največja priložnost za evropsko politiko, ko gre za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom v tej hiši. Uvagi. Hvala lepa. Zdaj pa Jackie Aina v imenu Združene levice. Hvala lepa, gospod predsednik. Ali naj res zagotavljamo zanesljivost oskrbe s plinom? Da, seveda. Ampak, če želimo to zagotavljati in zagotavljati svojo neodvisnost, moramo zagotoviti, da plin in drugi viri energije niso predmet špekulacij. To mora biti javno dobro. Potrebujemo tarifne dogovore in sporazume, ki zagotavljajo zanesljivost evropskim odjemalcem in potrošnikom. In mislim, da bi to morala biti odgovornost Evropske agencije za energije. energijo ne smemo biti podvrženi multinacionalkam, zlasti v luči krize, ki se je zgodila v Mehiškem zalivu. Multinacionalke namreč služijo samo svojim delničarjem in zato moramo paziti na to. Za razliko od poročevalca menim, da to ne bo zagotavljalo zanesljivost oskrbe s plinom. Mislim, da bi morali nacionalizirati naša plinske podjetja, če bi to želeli doseči. Hvala. Very much, Hvala lepa, kolega. Zdaj pa gospa Niki Cavela za EFD. Hvala, gospod predsednik. Najprej vam čestitam, gospod Vidal Kvadra, za odlično poročilo, ki vprašanja, ki vplivajo na naš notranji trg, postavlja v spredje in jih pravilno naslavlja. Evropa zagotovo še ni rešila svojega največjega problema in to je alternativna oskrba s plinom. Gospod predsednik, če si nekdo pogleda, kdo so dobavitelji, če želimo stalnost zanesljivosti oskrbe s plinom, vidimo, da imamo samo enega dobavitelja in sicer Rusijo. Imamo sporazume za dobavo plina z Rusijo, ampak drugi možni dobavitelji, naprimer Iran, teh sploh ne preučujemo. In tukaj mislim, da izgubljamo dobro priložnost. V tej situaciji mislim, da morate, gospod komisar, govoriti s svojimi kolegi, naprimer z gospodom Tajanom, o tem, kako bi omogočili oskrbo tudi iz drugih alternativnih virov energije. Ali ste razmišljali o tem? Ali ste razmišljali o pripravi akcijskega načrta za utekočinjeni zemljski plin, ki bi prihajal v Evropo, naprimer, da bi bil terminal nekje v sredozemlju? Prosim vas, gospod komisar, da si pogledate tudi ta vidik. Um. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Bela Kovač. Hvala, gospod predsednik. Világméretű kiterjedés a nemzetközi válása. No, če govorimo o globalnemu trgu plina, vidimo, da smo včasih zapleteni v konflikte in to moti oskrbo s plinom. Vsak plinski model obravnava samo srednjeročno oskrbo in dobavo in tehnološke inovacije. Samo to vrstna dimenzija je možna in mislim, da ne more nujno upoštevati vseh potrebnih elementov. Zagotoviti moramo zanesljivost oskrbe s plinom in zagotoviti moramo redno oskrbo za naše odjemalce. Zagotoviti moramo plin, ki bo na voljo vse čas in pri katerim bodo cene sprejemljive. Potrebujemo to politiko, to je pomembna politika za vse nas in zagotoviti moramo ustrezne ukrepe za to, da bomo gospodinstvom zagotovili dovolj plina. Danes imamo celoti liberaliziran trg plina. To pa pomeni, da vlade in druge oblasti morajo zagotoviti, da so vsi ukrepi vzpostavljeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Celo manj časa ste porabili, kot vam je bil dodeljen. Artus Kritijanis Karinš, dve minuti, izvolite. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar, vsi smo odvisni. V Evropi smo odvisni od oskrbe s plinom iz tretjih držav. In zlasti smo odvisni v plinskem sektorju. V sektorju plina smo odvisni od Rusije. In čeprav razumemo, je Rusija kot dobavitelj država, ki je lahko problematična. Leta 2009 smo bili priča sporu med Rusijo in Ukrajino in zaradi tega je prišlo do pomankanja plina v številnih državah članicah. Kot sam vidim, obstajata dve rešitvi. Po eni strani diversifikacija oskrbe in drugi je notreni trg, medsebojne povezave. Govorimo o skupni energetski politiki. Nujno je, da imamo delujoč skupni trg. Kje obstaja problem? Problem je v tem, da obstaja kar nekaj držav in regij v Evropi, ki so v celoti izolirane od ostalih regij, naprimer balske države. 100-odstotna izolacija in 100-odstotno so odvisne od ruske oskrbe. Rezultat tega je, da v balskih državah danes potrošniki plačujejo 30 odstotkov dražjo ceno, višjo ceno kot za plin kot nemški odjemalci. Zato se mi zdi, da gre ta uredba v pravo smer in to, kar je naredila komisija, to, kar je naredil Vidal Quadras, kaže, da gremo v pravo smer. Ampak moramo iti do konca. Potrebujemo naložbe v infrastrukturo, tako da bomo res lahko oblikovali skupni energetski trg, tako da bomo imeli različne vrste oskrbe in to bo zagotavljalo zanesljivost oskrbe. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Teresa Riera Madurel. Eno minuto samo imate na voljo. Obžalujem. Ja, hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Danes je že bilo omenjeno, da kriza iz leta 2009 kaže na več kot samo energetsko odvisnost. Naučili smo se, da so problemi tudi v Evropi. Španija ni bila mo ni mo mogla pomagati devetim državam članicam, kjer je prišlo do pomankanja oskrbe s plinom. Čeprav se zdi samo po sebi umevno, je notranja solidarnost pomembna in to pomeni, da bi morali imeti možnost prenosa energije med državami brez posebnih ovir čezmejne medsebojne povezave so pomembne in danes temu nismo še priča. Stanje na tem področju je daleč od idealnega. Oblikovanje medsebojnih povezav je vprašanje, na katerega se moramo osredotočati obenem, ko govorimo o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe s plinom. Gospod predsednik, naj zaključim s tem, da čestitam komisiji, gospodu Vidalu Kvadrsu in španskemu predsedstvu zato, da so prispevali v rekordnem času k temu, da so pripomogli k oblikovanju evropske solidarnosti na evropskem področju. Kak? Hvala lepa, zdaj pa Jorko Kacimarkakis. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem gospodu Oettingerju in gospodu Vidalu Kvadrasu za njegovo poročilo. Čestitam tudi predsedstvu, španskemu predsedstvu. Zdi se mi, da je ta dokument zelo pomemben Klot Turmes je dejal, da moramo spremeniti naše gledanje. V državi, ki jo zastopam, smo za, v veliki meri odvisni, 40 odstotkov naše oskrbe prihaja iz Rusije. Ta dokument je zelo pomemben. Dobivamo namreč načrte za preprečevanje, potem dobivamo krizne načrte za izredne razmere. Upamo, da slik ki smo jih videli po zimi leta 2009, ne bomo več gledali v prihodnje. To poročilo je zato dokument, ki odraža našo skupno odgovornost, ne samo za države članice, pač pa tudi za sosedne države. Dame in gospodje, ta zakonodaja je dobra, potrebujemo pa tudi druge poti. Pozdravljam najavo gospoda Oettingerja. V zvezi z infrastrukturo slišali smo severni tok, južni tok, Nabuko. To je treba spodbujati, zato da bomo dosegli ustrezno diversifikacijo, da ne bomo odvisni samo od enega. Potem skladiščenje zalog. V Nemčiji je tukaj standard 70 dni. To ne velja za vse države. Ta standard je treba povečati v vseh državah. Sicer pa energetska mešanica, to je tisto, za kar si moramo prizadevati v vseh državah. Hvala lepa. Kolik Evžen Tošenovski, one third. Gospod Evgen Tošinovski, minuto 30. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Leta 2009 je bila Evropa priča plinski krizi zaradi moten oskrbe s plinom iz Rusije. Vendar moramo biti tukaj pazljivi, ko obravnavamo to vprašanje. To ni vplivalo le na celotno Evropsko unijo, ampak analiza kaže, da je šlo bolj za strukturne probleme. Zato moramo biti tukaj pametni in se ne smemo odločiti za več regulative in predpisov, kot je potrebno. Ta uredba o plinu lahko privede do povišenja cen in to lahko vpliva negativno na naše odjemalce in lahko moti tudi konkurenčnost. Treba je vzpostaviti pravilno ravnovesje, zato da bomo prišli na koncu do pametne rešitve. Mnenje komisarja mi je všeč, ko je govoril o ponovnem pregledu, zato da bi preučili, kakšne bodo posledice teh ukrepov. Hvala lepa, gospod Lansdorf, trenutno ni tukaj. Zdaj pa Fiorella Provella. Eno minuto, kolega, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropska proizvodnja plina stalno upada, potrebe po energiji pa se bodo v bližnji prihodnosti močno povečale, predvsem glede na to, da vsi pričakujemo ponovno oživitev gospodarstva. Zato je zelo pomembno, da posodobimo politike v zvezi z oskrbo s plinom, zlasti v kriznih časih. V kriznih časih je oskrba s plinom odvisna tudi od zunanjih geopolitičnih dejavnikov. Zato je treba poskrbeti za ustrezno usklajevanje med posameznimi akteri, ki delujejo na področju plina. Treba se je nekaj naučiti tudi iz krize med Rusijo in Ukrajino. Ne smemo pa vedno znova izpostavljati in pod vprašaj postavljati posameznih specifičnih lasnosti držav članic. Hvala lepa poročevalcu Vidal Kvadrasu, ker je upošteval nekatere predloge sprememb, ki smo jih predložili in ki so za nas zelo pomembni. Strinjam se tudi s tem, kar je povedal komisar. Rekel je, da je treba zagotoviti veliko boljše regionalno sodelovanje v tem sektorju. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Gospod Nik Griffin, minuto 30. Gospod predsednik, odvetniki sledijo rešilnim vozilom, zato da vidijo, kaj se je zgodilo tudi pri avtomobilskih nesrečah. In pri različnih kriznih dogodkih smo priča različnim izgovorom, zakaj je do tega prišlo. In tudi pri plinski krizi je tako. Odgovor je, da moramo pustiti državam članicam, proste roke pri odločanju, ali bodo plin dobavljale iz Rusije. Rusija pa nas vseeno zapleta v mrežo medsebojne odvisnosti. Tukaj ne gre toliko za oskrbo s plinom, ampak gre za tiranijo superdržave, ki nam usiljuje svoja pravila. Gre za novi fašizem, ki se poraja z različnimi sredstvi. Hvala. Madame Amalia Sartori, two minutes, please. Gospa Amalia Sartori, dve minuti, izvolite. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi kolegi Vidal Kvadrasu za izvrstno poročilo. Najlepša hvala tudi za izvrstno usklajevanje pri tem delu. Bil je izvrsten medijator pri pripravi tega poročila in upam, da ga bomo izglasovali na podlagi tega prvega branja. Moja delegacija in tudi moja skupina bo glasovala z velikim veseljem za to poročilo, kajti mislim, da to poročilo predstavlja zelo pomemben korak naprej pri izvajanju politik. Mislim, da je to pomemben korak na zelo dolgi poti Na tej dolgi poti bomo vedno znova morali sprejemati ambiciozne politike, kot je povedal že sam komisar. Dobro je, da je Evropski parlament sprejel solidarnostno politiko tudi na notranjem trgu. Politika, ki jo sprejemamo, se nanaša tudi na javno dobro. Vse pego, prepogosto se je ta tema zlorabljala za politične igrice v teh inštitucijah. Zagotoviti je treba tudi kakovost verov. Zato se mi zdi, da smo premalo pozornosti posvečali južnemu plinovodu. Mislim, da je trg edina garancija, ki jo imamo za to, da se bomo borili proti nezadostni oskrbi. Vendar mora trg obstajati in opraviti svojo vlogo. Mi pa smo tisti, ki moramo zagotoviti, da bo ta trg konkurenčen. Zato moramo s takšnimi uredbami, direktivami, finančnimi sredstvi, številnimi mrežami, raznovrstnimi mrežami zagotoviti vse za to, da ta trg ne bo pod nadzorom monopola. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šivjec. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje. Varna oskrba s plinom je tema, ki je zelo pomembna in tudi strateško pomembna. Štirje odbori so delali na tej temi in sicer po nujnem postopku. Ta tema je pravzaprav nujna, kajti nanaša se na tehnologijo, na politiko in na tehnologijo in predvsem na evropsko solidarnost. Mi si želimo na tem področju vzpostaviti notranji trg, ampak dokolikšne mere? Dokolikšne mere želimo izkazati to solidarnost? Dokolikšne mere lahko tisti, ki imajo moč, zaščitijo tiste, ki moči nimajo? Dosegli smo kompromis in mislim, da bi morali biti s tem zadovoljni, tako kot z vsakim kompromisom. Mislim pa, da smo bili na začetku bolj ambiciozni, želeli smo storiti še korak dlje. Za socialiste je v tem naslovu najbolj pomembna beseda varnost. Varnost je tista, ki jo moramo zagotoviti ljudem. Oni so namreč tisti, ki plačujejo položnice in oni so tisti, ki trpijo vsakič, ko pride do motnje z oskrbo s plinom. Vsako zimo se bojijo, da bodo morali za plin plačati več, da se bo zgodilo, da bo dobava prekinjena. S tem poročilom se mi zdi, da bomo te strahove zmanjšali vendar bodimo si na jasnem. Ko smo se pogovarjali o tem, kdo bo tisti, ki bo opredelil grožnjo o skrbi s plinom, se nismo uspeli dogovoriti. Nekateri so rekli, da lahko to stori ena država, ki je ogrožena, potem dve državi, ki sta ogroženi. Opredelitev je sedaj precej nejasna. Neki organi naj bi vodili razpravo o tem. Gre za majhen korak, ampak v pravi smeri. Hvala. Norika Nikolaj. Hvala lepa. Sedaj pa Nikolaj za minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Želela bi vas opozoriti samo na dve zadevi. Pomembne so države, preko katerih poteka dobava in države, ki dobavljajo plin. Poročevalec je že izpostavil ta element. Sama sem poročevalka za Turkmenistan in mislim, da bi Turkmenistan lahko bila pomembna država dobaviteljica plina za Evropsko unijo. Dejstvo je, da je Turkmenistan država, ki je odprta do Evropske unije. Mislim, da ne bi smeli pozabiti niti na pomen Kitajske. Naš projekt Nabuko in tudi projekt Nord Stream, Severni tok, sta odvisna od teh dobaviteljev. Mislim, da je treba vse to izboljšati, vendar istočasno spoštovati tudi standarde, ki pri nas veljavajo. Podpisati je treba strateške sporazume z našimi dobaviteljimi, kajti le na tak način bomo lahko imeli koristi od takšnih partnerstv. Moja država, Romunija, ima zelo velik pomen kot tranzitna država tako Romunija kot Bolgarija lahko, se mi zdi, predstavljata nek stebr stabilnosti. Na minuto. Hvala lepa, sedaj pa gospod Bielan. Za panje predsednice, bezpečenstvo energetično je z dišejših časov. Hvala lepa, gospod predsednik. Varna oskrba s plinom je predpogoj za uveljavljanje suverenosti. Zato mora Evropska unija govoriti z enim glasom. Trenutno veljavna direktiva o plinski krizi iz leta 2004 ni primerna in ni ustrezna za soočanje s trenutnimi grožnjami. Mislim, da ta direktiva ni zmožna zaščititi vzhodnih in srednjeevropskih držav pred motnjami z oskrbo s plinom. Videli smo, kaj se je zgodilo leta 2008 in 2009, ko je prišlo do krize med Rusijo in Ukrajino. Vendar bolje pozno kot nikoli. Zelo vesel sem, da smo končno začeli oblikovati skupno energetsko politiko. Mislim, da je ta uredba ustrezen mehanizem tudi za obdobja, ko bo nastopila kriza in ko bo treba zagotoviti večje sklajevanje. Poleg tega je treba posodobiti infrastrukturo, tako da bi lahko povezali tudi omrežje v posameznih državah članicah. Rešitev, ki je na roki oziroma na dlani, ni najbolj primerna, tista, kar je, tista, ki jo je predlagal parlament, je bila boljša. Vseeno pa moramo to potrebovati trditi. Hvala. Hvala lepa, gospod Paška. Vedenie pre bezpečnosť dodávok plynu reaguje na problémy, ktoré nám odhalila energetická a plynová kríza zo začiatku. Zanesljivost oskrbe s plinom je zelo problematična zadeva in to se je jasno pokazalo tudi lani, ko je nastopila kriza. Mislim, da je treba storiti več za to, da se poveča zanesljivost oskrbe s plinom v celotni Evropski uniji. Vsa vprašanja so bila obravnavana v komisiji in v parlamentu. Vendar treba stvari bolj natančno predeliti. Evropski parlament je predvsem želel izpostaviti krizne čase. Takrat bi morali uporabiti te dvosmerne tokove. Treba je storiti več tudi zato, da bi zagotovili večje naložbe v čezmejne infrastrukture. Poleg tega je treba predeliti, kaj storiti v primeru krize v Evropski uniji. Potrebujemo tudi preventivne načrte v državah članicah. Zanima nas, kako se ti načrti pripravljajo. Evropski parlament je skušal izboljšati tudi uporabo občutljivih informacij, tako da ne bi te informacije neprimerno zlorabljali. Vsa ta vprašanja so nažalost ostala nerešena. Naprimer, kaj se dogaja z zaščitenimi potrošniki mislim, da je treba več storiti tudi pri infrastrukturi N minus ena. Zato bi morali to upoštevati tudi po sprejeti te uredbe. Hvala lepa. Gospa Jodancizem. Spoštovani gospod predsednik, danes verjetno razpravljamo o enem od najpomembnejših dokumentov tega plenarnega zasedanja. Številni naši državljani so namreč sredi najhujše zime v letu dva tisoč devet zmrzovali, njihove peči pa so ostale hladne prav v primerih izrednih dogodkov ko je resno motena oskrba evrope s plinom se lahko nazorno pokaže in dokaže evropska solidarnost. omenjena uredba je dokaz da v središče naših ukrepov postavljamo dobrobit posameznega človeka v uredbi so namreč vsa gospodinjstva ki so priključena na plinovodno omrežje definirana kot zaščiteni odjemalci. na podlagi te uredbe morajo biti sprejeti ukrepi ki jim jamčijo zadostno napajanje tudi v primeru izrednih dogodkov. to pomeni da moramo okrepiti infrastrukturo tako v državah članicah in tudi povezave med njimi. poskrbeti moramo tudi za delovanje plinskih zank torej za dvosmerno delovanje plinovodov poskrbeti moramo tudi za učinkovit načrt preventivnih ukrepov v primeru izrednih nezgod razmer na tem mestu želim spodbuditi evropsko komisijo da bo odločno zahtevala pravočasno izpolnjevanje zahtev iz uredbe s strani držav članic. vesela sem da je poročevalec prisluhnil tudi argumentom posameznih držav in upošteval njihove specifike. tako so rešitve ustrezne tudi za slovenijo kjer obstoječa kombinacija napajanja ruskega in alžirskega plina zadostuje za doseganje standarde oskrbe kljub pomanjkljivostim pri standardu n ena nazadnje pa želim še čestitati poročevalcu alechu vidal quadrasu ki je spretno vodil pogajanja v parlamentu in med inštitucijami. opravil je res odlično delo za katerega upam da bo na glasovanju podprto z veliko večino. hvala. Hvala lepa. Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila gospod Vidar Kvadrasu za ta zelo pomemben prispevek k dokumentu sveta. Vse je bilo pravljeno že v prvem branju. Pomembno pa je, da smo se pravzaprav morali boriti s številnimi zelo resnimi problemi. Tudi ko gre za oskrbo s plinom v Evropi, se mi zdi, da bi morali okrepiti pristojnosti usklajevalnih organov v Evropski uniji. Poskrbeti moramo za več evropskega duha pri vsem tem. Poleg tega bi morali podpreti vse tiste predloge, s katerimi bi zagotovili večjo varnost potrošnikov. Mislim, da so vsi ti elementi zelo, zelo pomembni. Poleg tega bi morali preseči ta razdrobljen pristop, ki je bil v veljavi v Evropi do sedaj. Zauzeti je treba enoten pristop, spodbuditi regionalno sodelovanje. Predlagati je treba tudi diferencirane ukrepe. Naprimer, na voljo imamo plinovod na Buko, druge plinovode in to bi lahko pomembno vplivalo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Strejček, za minuto pane předsedající loňská. lanskoletna energetska kriza je bila res zelo neprijetna vendar ta kriza ni izpostavila nobenih strukturnih pomankljivosti na trgu ali prekomerno regulativo na področju trga s plinom. Konec koncev bi lahko prišlo do tega, da se bodo cene plina povečale za končnega uporabnika. Zato moramo biti res zelo previdni, ko opredeljujemo tako imenovane zaščitene odjemalce. Mislim, da ta pojem ne sme biti preširoko zasnovan, kajti s tem bi se povečale tudi končne cene plina. Druga zadeva. Zelo previdni moramo biti, ko opredeljujemo obvezna obdobja, v katerih morajo dobavitelji poskrbeti za dobavo plina. 60 dni je morda predolgo obdobje, 30 dnevno obdobje bi bilo za dosti. Kaj te, če bi zahtevali 60 dnevno obdobje, bi morali poskrbeti tudi za ustrezno skladiščenje. Hvala. Hvala lepa, gospod Marcin Kijevič. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestital poročevalcu, gospodu Vidal Quadrasu, ki se je pred enim letom soočal z drugačnim izzivom. Takrat je pripravljal poročilo o varni oskrbi z energijo v Evropski uniji. Tako parlament kot svet sta si prizadevala za to, da se doseže kompromis. Uredba o zanesljivosti oskrbe s plinom bi morala prispevati tudi k sprejemanju ukrepov na ravni držav članic, kajti ta uredba pravzaprav sili države članice, da delujejo na podlagi previdnostnega načela. Kot smo že slišali poročevalca, ta dokument ponuja odgovore oziroma skuša najti odgovore na resnične težave v Evropski uniji če se smem navezati nekoliko še na trenutne razmere. Res je, da se lahko kriza pojavi kadarkoli. Vemo, kakšna je situacija med Rusijo in Polsko, kaj se lahko zgodi na tem področju. V mislih imam predvsem pogodbo o plinu. Polska je pravzaprav postala bojišče, kjer komisija in Ruska federacija bije ta svojo bitko povezano z liberalizacijo trga s plinom. Če želimo biti uspešni, potem se mora komisija osredotočiti predvsem na diverzifikacijo. Nikar ne pozabite, da je Poljska precej omejena, ko gre za diverzifikacijo. Nažalost se soočamo tudi z veliko možnostjo nastanka krize pri oskrbi s plinom. Poljska bi lahko utrpela resne posledice, zato pričakujemo tudi podporo strani Evropske komisije. Pričakujemo, da bo Evropska komisija stala Poljski ob strani. Mi nismo slepa ulica na tej dobavni poti in upam, da bodo vse države članice podprle vse ukrepe z področja varne oskrbe s plino. Hvala. Hvala lepa, gospod Kutaš. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsednik. Evropska unija ne sme biti odvisna od zunanjih dobaviteljev plina. Kriza iz leta 2009 je pokazala, da smo zelo ranljivi, ker nimamo resnične skupne evropske strategije. Posledice te krize pa so vplivali tudi na evropsko gospodarstvo in na že tako ali tako ranljive kategorije potrošnikov. Ta kriza je pokazala, kako zelo so države članice odvisne med seboj. Zato je res nujno, da razvijamo skupno strategijo, s pomočjo katere bomo diverzificirali dobavne poti v Evropo. Evropska unija bi morala imeti zadostne zmogljivosti za to, da se odzove na takšne krize. Lizbonska pogodba navaja, da moramo vzpostaviti tudi evropski mehanizem za oskrbo s plinom. Projekt Nabuko ima na tem področju zelo velik pomen in mislim, da bi ga morala Evropska unija podpreti. R Nabuko namreč ponuja edino alternativno možnost. Hvala. Ja, ena lepto je pisis. Hvala lepa, gospod Koval, za eno minuto. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa poročevalcu, ki je pripravil kompromis. Kompromis je na področju energetskih vprašanj zelo težko doseči. Hvala lepa tudi komisiji, ki se je oglasila pri vprašanju pogodbe o plinu med Rusijo in Polsko. Pravzaprav je vloga komisije tudi zelo pomembna pri opredeljevanju neodvisnosti določenih držav pri oskrbi s plinom. Presenečen sem nad tem, da nekateri v dvorani menijo, da je edino gospodarski vidik pomemben v današnji razpravi. To ne drži. Številne države v Evropi na energijo gledajo kot na nek element, ki določa njihovo neodvisnost. Če je kdorkoli prebral katerikoli ruski dokument z tega področja, lahko gotovi, da Rusi igrajo na dve karti, na gospodarsko karto in tudi na politično karto. Zato bi morala Evropska komisija poskrbeti za večjo neodvisnost držav članic. Na tem področju hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Toja. A, a, um, sorry, a... Eh, Oziroma, Se opravičujem, pravi predsedujoča, najprej gospod Gjörg na vrsti, potem pa gospa Toja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je predlog uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom dober način, kako preprečiti motnje z oskrbo v prihodnosti. Pomembno je tudi, da smo nesli v to uredbo določbo o zaščitenih odjemalcih. V tej uredbi govorimo o malih in srednje velikih podjetjih, o daljinskem ogrevanju in tako naprej. Tega v prvotnem osnutku ni bilo. Na Mačarskem je 6000 gospodinstev, ki se ogrevajo s pomočjo daljinskega ogrevanja. To je zelo pomembno, zlasti v luči tega, kar se je zgodilo leta 2009. To je pomembno predvsem za mala in srednja velika podjetja, ki lahko končajo v bankroptu, če pride do kakršnekoli motnje pri oskrbi s plinom. Uredba o zanesljivosti oskrbe s plinom je pomemben korak naprej, vendar to ni dovolj več je treba vlagati. Prejšnji teden so štiri države članice poslale pismo komisarju Oettingerju, tako imenovane Višegrajske države. Rekle so, da je treba v prihodnosti poskrbeti za veliko večje naložbe, da se mora to odraziti tudi v, finan v naslednji finančni perspektivi. Pomembno je, da zagotovimo varnost karbosplinom, če želimo to doseči, pa moramo poskrbeti za alternativne poti. To pa se mora odražiti tudi v proračunu. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Toja. Pravzaprav gospe Toje ne vidim v dvorani, tako da dajem besedo gospe Koroli za minuto in pol. Arvoisa puhemies, lämpimät kiitokset kollega Vidal Quadrasille hyvin tehtyä. Najlepša hvala gospodu Vidal Kvadrasu za izvrstno pravljeno delo. Koliko plina bomo potrebovali? Večino bomo tako ali tako dobili od Rusije. Poskrbeti moramo za to, da bo oskrba gotova, zanesljiva. Poskrbeti je treba tudi za ustrezno infrastrukturo, zato da ne bomo zapadli v novo krizo. Poskrbeti je treba torej za zanesljivo oskrbo. Resnično, to je tisto, za kar si vsi prizadevamo. Več kot 40 odstotkov porabe zemljskega plina v Evropi se zagotavlja iz ene države. Preveč smo odvisni od enega samega vira, kajti to ni zdravo. Ni zdravo, da smo odvisni od enega vira, ker ima to tudi politične posledice poskrbeti je treba tudi za cene. Cena plina se bo verjetno znižala v prihodnosti tudi zaradi alternativnih virov, vendar bi morali poskrbeti tudi za alternativne vire. Številne sosednje države se nahajajo v zelo šipkem položaju, tako kot mi, zato bi se morali v prvi vrsti odpraviti v pravo smer. Poskrbeti je treba za to, da bomo zmožni prepričiti krize v našem sosedstvu. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Balčiti za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča, dragi komisar, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti članom parlamenta, ki so pripravili to poročilo. Naša vse večja odvisnost od zonanih dobaviteljev predstavlja nov izziv, nov izziv za politiko Evropske unije. Zato moramo stopiti skupaj v boju z oprta izziv. Skupaj pa moramo stopiti ne samo, ko gre za krizo, ampak tudi, ko oblikujemo evropske politike na področju energetike. Zlasti recimo, ko gre za pogodbe s tretjimi državami. Gospod komisar, Vprašati vas želim glede projekta Jamala. Ali ni to negativni precedens za prihodnost? Samo sodelovanje nam bo zagotovilo ustrezen notranji trg, ki bo delal prid potrošnikov. Hvala. Hvala lepa. Sledi postopek Catch the Eye, kar nekaj kolegov je prosilo za besedo. Gre seveda za zelo pomembno tematiko. Gospod Kelam eno minuto in nič več, tako da bo čim več kolegov lahko dobilo besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Današnja razprava kaže, da se je Evropa nečesa naučila iz večkratnih kriz. Estonija je svojo lekcijo dobila decembra 1992, ko je Rusija prekinila celotno skrbo z nafto in plinom, vendar pa nas je to okrepilo. Danes pa se spodbuja sodelovanje med prvi vrsti parlamentom in komisijo. Zahvaljujem se vam, komisar Oettinger, za vaš odgovoren pristop do teh izzivov. To je obetavn poskus, da bi dejansko vključili solidarnost v evropske mehanizme. In tisto, kar je zelo pomembno, zagotovili bomo, skupne standarde za oskrbo in infrastrukturo. Komisija tudi prevzema vse večjo odgovornost in dobiva večje pristojnosti. Potrebujemo pa predvsem integrirano mrežo dobaviteljev na ravni Evropske unije. Kolega Turmes je predlagal, da bi izboljšali povezave med severom in jugom in da bi zagotovili boljša skladišča v prihodnje. To želim podpreti. Hvala. Torej, torej, Hvala lepa, gospod Kelem. Gospod Tabajdi. Fontos, hogy az Európai Unió közösség... Mislim, da je zelo pomembno zagotoviti, da bo Evropska unija delovala kot skupnost, ko gre za obrambo naših energetskih interesov. Tudi države članice morajo biti dejavne, zlasti tiste, ki še nimajo vzpostavljenih dvostranskih odnosov z Rusijo. Mačarska uvaža svoj plin 80 odstotkov iz Rusije. Odvisnost mačarskih gospodinstv in potrošnikov je zato še zlasti odvisna. Zlasti, ko gre za tista gospodinstva, ki se ogrevajo daljinsko. Zato si Mačarska želi diverzificirati svoje dobavitelje in tudi dobavne poti. Zato smo stoodstotno podprli vzpostavitev Nabuka in drugih plinovodov. Zagotoviti želimo, da bomo resnično uporabili vse, kar ima Evropa na voljo na tem področju. Seveda, najceneje bi za nas bilo skrbovati se iz Ukrajine, če bo oskrba stabilna. Prosimo, da Evropska komisija ravna v interesu vseh držav članic in zagotovi ustrezno. Mm, politiko z Rusijo in Ukrajino. Hvala lepa. Gospa Toja, ne, ne vidim jo v dvorani. Gospod Butiko, izvolite. Presidentin. Gospa predsedujoča. Dvoje želim povedati gospodu Oettingerju in se navezati na to, kar so kolegi že prej povedali v razpravi. Kolega Turmes je nujno opozoril na vprašanje predvidevanja naših potreb glede plina. Govorimo o oskrbi s plinom in tu je naša prihodnja poraba zelo pomembna. Gospod Oettinger, kako vi v prihodnje nameravate povezati te dve plati, torej oskrbo in popraševanje? In druga stvar, če se ne vežem na kolega Svobodo, gre za energetsko skupnost v Evropski uniji. Še enkrat bi rad to povdaril. Skupina Žaka Delorja um, je to omenila. Zanima me, ali je to za vas pozitiven cilj vašega dela. Zdaj, ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. V tej razpravi o varnosti oskrbe zemljskim plinom želim povdariti, da imamo po svetu različne vire in tega se je treba zavedati. Za našo prihodnost pa je najpomembneje to, da v Evropi skušamo čim bolj aktivno podpreti uporabo nafte in najboljši način, kako to storiti, je tudi z izkoriščanjem zemeljskega plina. Vendar pa imamo tudi zemeljski plin nefosilnega izvora, torej zemeljski plin, ki se proizvaja skozi odpadke. To se počne že v mnogih državah, naj omenim Švedsko, Španijo, morda tudi Švico, ki sicer ni v EU, ampak je v naši soseščini. Več sredstev moramo investirati v to in to je vprašanje, ki mora biti v središču naših razmišljanj. Gospod Mlcar, eno minuto. Večina ponudnikov je napovedala zvišanje cen, govora celo o podvajanju cen zaradi povečanega popraševanja. Možno bi bilo tudi, da po zimi Moskva ponovno sproži krizo. Evropska unija je bila dosti krat preveč omahljiva pri pogajanjih in mislim, da se zna ponovno zgoditi, da bomo pustili najbolj prizadete države na cedilu. Vidimo tudi, da so že opuščene jedrske elektrarne ponovno začeli oživljati. Poleg tega se na Poljskem ponovno vlaga v terminale, ki bodo predstavljali konkurenco novim zmogljivostim. To, kar se dogaja, ne olajšuje osnovnih problemov. Upamo, da bomo ob novi krizi dejansko um, uresničili naše načrte in da bodo ti vredni papire, na katerem so napisani. Bojim se, da bo tudi Nabuko komaj da kaj spremenil na tem. Hvala lepa hvala lepa gospa predsedujoča gospod komisar dejali ste da je to prvi energetski dokument po sprejetju lizbonske pogodbe govore o solidarnosti na področju energetike in to je bila tudi zahteva ki jo je postavljala poljska leta dolgo smo bili opomnjeni za na zelo boleč način, kako odvisni smo. Brez ustrezne koordinacije se moramo zavedati in tudi brez pripravljenosti, brez politične volje ne bomo mogli preprečiti prihodnih kriz. Poljska se pogaja o dogovoru glede zemljskega plina. Krize se bojimo, Ta dokument seveda bi lahko bil še boljši, še zlasti na tistem področju, kjer je govora o usklajevalni vlogi Evropske komisije, pa tudi, ko govorimo o vlogi visoke predstavnice. Gospod Oettinger je dejal, da bomo morali to uredbo čez dve, tri leta ponovno pregledati, narediti nekakšno umestno bilanco. To pa kaže, da očitno še vse ni vključeno v njem. Ja, Hvala lepa, gospod Tikal. Uh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Energetska varnost Evropske unije je seveda odvisna od diverzifikacije virov in dobavnih poti. Več bi morali vlagati v energetsko infrastrukturo in tudi v energetsko učinkovitost. Kar zadeva samo infrastrukturo plinovodov, se mi zdi, da je res nujno, da vzpostavimo nove plinovode. Zato je projekt Nabuko tudi tako pomemben. Evropska unija bi morala poleg tega vlagati veliko več v samo skladiščenje plina in tudi v izboljšanje medsebojne povezljivosti med državami članicami. Poskrbeti je treba za to medsebojno povezljivost zlasti tam, kjer obstajajo dvosmerni tokovi. Ne smemo pa pozabiti na obnovljive vire energije. Zaradi Lizbonske pogodbe sedaj delujemo v novem okviru za usklajevanje med posameznimi državami članicami v času krize. Čestitke poročevalcu, kajte to poročilo je velik korak naprej. Hvala. Hvala lepa. Gospod Nazaros. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti gospodu Vaderesu, našim kolegom in komisarju Oettingerju. Najlepša hvala za to, da je ta pomemben instrument sploh bil pripravljen. To je zelo pomembno za evropske države, zlasti tiste, ki so odvisne od ruskega uvoza, nekatere sto odstotno. Namreč ta odvisnost se lahko uporablja kot politično orodje, to je zato zelo nevarno. Plin ustvarja najmanj izpustov CO2, ja, zato je tako pomemben za evropski trg. Ne smemo pa pozabiti tudi na načrte ob izrednih razmerah, zato da bomo imeli primirne ukrepe. V tem poročilu so predstavljene nekatere številke. To je celotna potrošnja države, kot je Slovaška, zato morajo številke biti na pravem mestu. Oskrba mora delovati brez ustreznih motenj. Prav tako morajo biti cene ustrezne tudi v kriznih razmerah, sicer pa je to poročilo velik prispevek k doseganju našega cilja. Hvala lepa. Gospod Encef. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar Oettinger. Tudi sam bi rad čestital poročevalcu Vidal Kvadrasu za to zelo pomembno poročilo. Vsi vemo, da je oskrba z energijo v Evropi pomembna. Mislim, da bi morali poskrbeti za večjo diverzifikacijo energetskih verov. Sprejeti je treba tudi boljše politike. Ključ do varne oskrbe z energijo v Evropi pa leži v energiji medsebojni povezljivosti infrastrukture v Evropski uniji. Pomembni so tudi dvosmerni tokovi. Predvsem pa mora upravljanje teh tokov temeljiti na solidarnosti med državami članicami. Pomembno je tudi, da še naprej razpravljamo o Evropski energetski skupnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Enčiju. Hvala tudi, da ste bili kratki. gospod jazavica rozporządzenie które dziś przegłosujemy jest uredba o kateri bomo danes glasovali predstavlja mejnik pri vzpostavitvi naše evropske energetske skupnosti gre za odraz solidarnosti na področju energetike kar omogoča uporabo pravnih instrumentov ob kriznih razmerah. Dokument, o katerem bomo glasovali, je seveda daleč od ambiciozne različice, vendar pa omogoča uporabo kriznih mehanizmov prihodnje. Dejstvo, da smo prišli do hitrega kompromisa s svetom, se mi zdi, da je zelo pomembno dejstvo. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Kvadrasu, ker je bil že od samega začetka zelo odprt za rešitve, ki so jih predlagali naši kolegi. Zelo se je zauzemal za kompromise, ki bi bili spremljivi za vse. Uredba je tudi zgled tega, da je Evropski parlament ključni akter v medinstitucionalnih odnosih in da je Evropski parlament dovolj pogumen, da se bori za rešitve, ki se morda zdijo nerealne. Gospa Herzog. asszony a szót. Gratulálok a biztos és a parlament együttműködésére. Gospa predsedujoča, Čestitam tako komisiji kot parlamentu za sodelovanje na tem zelo pomembnem dokumentu. Po mojem je to pravi korak v pravo smer. Obenem pa je jasno, da je zakonodaja samo nujni predpogoj za naložbe. Potrebujemo evropske naložbe, več denarja v ta namen. Le to bo prineslo prave rešitve za prihodnost. Ta dokument dokazuje, da se pogovarjamo o solidarnosti, sodelovanju in da le na ta način lahko zagotovimo večjo varnost za evropske državljane. Na mačarskem smo se veliko pogovarjali o tem. Mačarski socialisti želimo zagotoviti energetsko varnost v Evropi, vendar pa je vodja naše vlade izjavil, da želi biti Mačarska povsem neodvisna, ko gre za energetsko preskrbo. Mislim, da je to bilo kasneje popravljeno in tega smo vsekakor veseli. Hvala lepa, gospod Pasku. Po letu 2006, ko je prišlo do prve prekinitve oskrbe s plinom iz Rusije, je vprašanje energetske varnosti postalo zelo pomembno na ravni Evropske unije. To je ne le gospodarsko, ampak tudi visoko politično vprašanje, ker močno vpliva na politiko EU in tudi na položaj Evropske unije. Kljub temu, da se tega zelo zavedamo, pa v praksi Evropska unija ni sposobna prekiniti svoje vse večje odvisnosti od akterjev, ki imajo politične namene in ki nameravajo izkoristiti ranljivost Evropske unije. To se dogaja zaradi odpora nekaterih pomembnih članic EU. Narobe pa bi bilo reči, da trenutno nimamo nikakršnega sistema za zagotavljanje varnosti. Problem je le, da je ta sistem individualen in ne kolektiven. Vsaka država se hoče zaščititi na podlagi preferenčnih odnosov s posameznimi dobavitelji in zaradi tega včasih države neusmiljeno tekmujejo med seboj. Hvala lepa. αρκετοί από εμά σε αυτή την αίθουσα αναφερθήκαμε στο Ναμπούκο. Kar nekaj nas je govorilo o Nabuku kot o zelo pomembnem projektu za zagotavljanje energetske varnosti. Sprašujem komisarja, ali nam lahko natanko pove, kakšen je trenutni status Nabuka oziroma kaj se dogaja. Hvala lepa. Gospod komisar prosim, če zaokrožite to razpravo. Gospod Vidal Kvadras ne bo spregovoril na koncu, torej vi ste tisti, ki boste zaokrožili to razpravo. Izvolite. Dame in gospodje, gospa predsedujoča. Razprava, ki se je začela pri plinu in skladiščenju plina, je šla veliko širše in se je dotaknila naše skupne politike nasploh. Dejstvo je, da imamo poleg plina tukaj še nafto, ki je zelo močno zastopana, potem premog, potem jedrske surovine oziroma surovine za proizvodno jedrske energije. Tukaj imamo države, ki so odvisne, Evropa je to in tudi države, ki so odvisne zaradi skladiščenja. Mi moramo zato dosegati naše cilje, ne smemo trošiti naših virov. V naslednjih nekaj mesecih se želimo poglobljeno z vami pogovarjati o tem, kako doseči naše cilje. Govora je bilo o energetski skupnosti. Evropska unija mora postati vse močnejša delujoča skupnost, energetska skupnost in v naslednjih nekaj letih moramo začeti uporabljati že obstoječe inštrumente. Člen 194 je namreč dobra podlaga za izvajanje pristojnosti, potem je tukaj notranji trg, kajti dejstvo je, da zaenkrat še nimamo delujočega notranjega trga za elektriko in plin. Države članice, nekatere bolj, druge malo so ponavadi vse zelo pripravljene z besedami podpirati notranji trg, že naslednji dan pa niso zato, pač pa izvajajo nacionalno industrijsko politiko. Skratka, inštrumente je treba uporabljati. Potem bomo čez 4-5 let tudi kredibilni za to, da bomo lahko poskrbeli za nadaljni razvoj pravne podlage na področju energetske skupnosti. Sem sodi po mojem tudi mm, Švica, Norveška, Srbija, Hrvaška sploh vse države iz nekdanje Jugoslavije, tudi država kot je Maroko, zona Magreba, Moldavija, Ukrajina, to so tesni partnerji naše energetske skupnosti. Nekateri ste spraševali o tem, ali imamo kakšne prognoze glede potrošnje energije. Mi želimo predvideti situacijo do leta 2050. Energetska mešanica je seveda stvar držav članic, ampak koliko plina se bo uporabljalo za proizvodnjo elektrike, koliko plina se bo sploh porabilo, tukaj smo odgovorni ne samo mi, pač pa tudi države članice. Le tako bomo lahko dobili predvideno potrošnjo v naslednjih desetletjih. Danes se pogovarjamo o 400 milijardah kubičnih metrih. V prihodne bomo lahko prišli na 500, 600 ali pa 300. To je zelo pomembno vprašanje. Če želimo napovedati, kakšne bodo potrebe po oskrbi in infrastrukturi. Vprašanje odvisnosti. Dejstvo je, da imamo trenutno nekatere sporazume, ki pa bodo, ne vem, čez 15-20 let potekli. Poljska je tipičen primer za to. V prvi vrsti smo odvisni od Rusije, to drži. 25 odstotkov celotne oskrbe dobivamo iz Rusije, to je zelo dosti, ampak to je še vedno neka obvladljiva Številka, torej 25 odstotkov, izvira iz tega ruskega sporazuma. Imamo pa Litvo, Latvijo, Bolgarijo, Polsko, Romunijo. To so države, ki so zelo odvisne. Po drugi strani Portugalska, kjer je ta številka nič. In zato se mi zdi, da moramo biti zelo pozorni na to, kako se obnašamo do Rusije in ne smemo pozabiti tudi na Sibirijo. Potem so tukaj skladišča, recimo na Norveškem. Potem imamo vtekočinjeni zemljski plin, ki ga lahko dobimo z bližnjega vzhoda, Katarja recimo, zato da bi zmanjšali našo odvisnost od Rusije. Pri Rusiji pa poleg vseh problemov vidim, da gre tu predvsem za partnersko državo. Novembra bo potekal dialog med Rusijo in EU. To pride v pravem času. Če ne bi Rusija financirala 50 odstotkov, torej več kot 4 milijarde evrov severnega toka, potem seveda naj bi tukaj se pretakal tudi plin, kajti sicer se za Rusijo to ne bo izplačalo. Rusi nam želijo v mestnem obdobju prodajati plin, da dobijo denar. S tem denarjem pa naj bi kupili plin tehnologijo, naprave za razvoj ruskega gospodarstva. Skratka, tukaj gre za vzajemni odnos, medsebojno odvisnost. Nismo samo mi odvisni od njih, ampak tudi oni od nas. Potem je tu vprašanje diverzifikacije in zmanjševanje odvisnosti. Že obstoječe povezave so tukaj pomembne, zato da se ta naša tehnična odvisnost ne bo povečevala. Sicer pa se mi zdi, da bi Rusi morali biti naši partnerji, tako ko gre za pogajanja, kot tudi za prodajo. Ampak to ne velja za plin iz tretjih držav. Tukaj ne omenim kaskijsko območje. Vseda je zelo pomembno, da dobivamo od Rusov ruski plin, ne vidim pa, zakaj bi preko Rusov morali dobiti plin iz Kaspijskega močja. Ni potrebno, da so Rusi naši posredniki. Tudi alžirski ali maroški plin ne prihaja preko Rusije. Zato si mora Evropska unija prizadevati za čim krajše oziroma čim bolj neposredne povezave. Zato, da ne bi prihajalo do nepotrebne odvisnosti od Rusije. Kaj pa je solidarnostjo? Vse države članice, od Avstrije, Mačarske, Romunije, Bolgarije, Polske. Sprašujem, ali smo pripravljeni, da bi dejansko v južnem koridorju poiskali neko rešitev, ki bo v evropskem interesu. Ali pa se bomo tukaj razdelili. To je odločilna točka. Če bomo enotni in če ne bomo podlegli ponudbam, ki niso v evropskem interesu, potem bomo uspeli. Kaspijsko območje, Nabuko recimo, na tem delamo zelo trdo. Vsak teden potekajo delovni sestanki. 1. oktobra imamo pomemben sestanek. Sveda, odločitve ne moremo sprejeti mi, odločitev sprejmejo vlagatelji, lahko pa naredimo vse, kar je v naši moči, da bi odločitve med našimi državami, potem Turčijo in drugimi, da bi torej te odločitve bile tudi v našem interesu. In mislim, da je Nabuko na pravi poti. Potem ste rekli, da je treba ulagati več. Morda res. Sam vam lahko obljubim, vsak evro, ki je namenjen v Evropskem parlamentu za sofinanciranje infrastrukture, tam kjer ni možno samostojno financiranje, vsa ta sredstva učinkovito porabljamo. Seveda moramo upoštevati tudi prioritete. Kdor želi izdati več denarja za infrastrukturo, mora tudi dobiti več denarja. V to nekoliko manj verjamem. In sam se zelo zauzemam za to, da se vključi vse deležnike, tudi v Evropskem parlamentu. Sicer pa se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. Skupaj smo uspeli prepričati države članice, da je treba začeti dokumente tudi čim prej izvajati. Čez štiri leta sledi poročilo, tam bomo obravnavali vse slabosti in poskrbeli za nadaljni razvoj ter tudi za razširitev področja uporabe te uredbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar, s tem zaključujemo to razpravo. Glasovanje bo potekalo ob 12. Sedaj pa, dragi kolegi, prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem.